Spoštovani kolegi, bomo nadaljevali z delom. Torej, včeraj smo se ustavili pri glasovanju in zahvaljujem se gospe Moniki Holmajer, da se nam je pridružila danes dopovdne, da nam bo predstavila svoje mnenje v zvezi z nepremičninskimi politiki, o katerih moramo izraziti mnenje. Izvolite. Spoštovani predsednik, oprečujem se, da me včeraj ni bilo, kajti od EASA smo šele včeraj dobili gradivo in eh, v bistvu niti nismo še imeli nobenega pregleda nad eh, gradivom. Žal to gradivo tudi ni zadostno, kot bom eh, tudi povedala, ampak gre za štiri dosjeje na področju stavb in tu se bom omejila na bistveno. Najprej tako imenovana stavba Black Pearl in pa stavba Merode. To sa dve stavby. Ki jih eh, ima komisija v uporabi na podlagi služnostne pogodbe. Ena stavba je v Rue Montoyer, 10.990 kvadratnih metrov, stavba Merod pa je v Avenue Tervurn in ima 2.131 eh, kvadratnih metrov, 12.131, torej obe stavbi sta v načrtu Evropske komisije za stavbe, ki upošteva povečanje števila eh, kadrov, eh, petodstotno zmanjšanje števila kadrov eh, in potem iztekajoče se pogodbe in pogodbe, ki jih je potrebno na novo skleniti za najem. No, komisija bo potrebovala več eh, prostorov in v tem primeru imamo ugodno rešitev, namreč kada direkcija Digit in pa PMO naj bi se naselili v te dve stavbi in eh, na ta način bomo potrebovali bistveno manj dodatnih kvadratnih metrov, kot je bilo prvotno predvideno. Štiri stavbe se bodo opustile, pri teh stavbah je bil pripravljen eh, razpis. Eh, en ponudnik je bil, ki se je potem pritožil na sodišču, no, ampak eh, Mars Plaze ni možno uporabiti za 770 zaposlenih in ni bilo možno posodi, ponuditi toliko prostora, zato je ta možnost na koncu odpadla. Ja, zdaj pa iščem te moje zapiske, ki sem jih včeraj tako lepo spisala in jih zdaj nikjer ni. No, ampak bom že našla. Torej, proračun EU na letni ravni. The whole rental costs. Mm -hmm. The rental cost per year. Wir werden massive torej, ogromno bomo privrčevali v proračunu EU in sicer nekje reda velikosti 4 milijone na leto in več kot 780 eh, tisoč evrov na leto pri drugih stroških. Na leto bomo imeli skupnih stroškov samo trenutek. Eventual cost per year. Die, um, jährliche, die jährliche torej letni stroški, kot rečeno, 5 milijonov 453 tisoč, v preteklosti 8 milijonov 738 tisoč. Strani lastnika bodo upravljene tudi spremembe torej v višini 7 milijonov, 5 milijonov že imamo ostalo, bomo prenesli iz drugih postavk. 8 odstotkov rezervnega sklada imamo tudi za stroške opreme, kar je sicer običajno in predlagala bi, da storimo to, kar smo počeli vedno v preteklosti, namreč 4 odstotke in če bo šlo čez te 4 odstotke, naj nas o tem obvestijo in to naj bo tudi napisano v zapisniku in tudi v pismu predsedniku poročeval delavci v senci, so o tem tudi ustrezno obveščeni. Če pa je še kakšno vprašanje, pa izvolite kar z besedo na dan. Toliko glede te prve stavbe. Hvala lepa, gospa Holmajer. Ima kdo kakšno vprašanje v zvezi s tem predlogom? Torej predlogom poročevalke v zvezi z eh, stavbama Black Pearl in Merod. Ne, torej, če ni vprašanj potem uh, lahko sklenemo, da bomo do 4%, torej ne bomo imeli nobenih, uh, nobenih pripomb, če pa bomo šli nad 4 odstotke, torej od 4 do 8 odstotkov, pa bo treba takšne izdatke upravičiti. In to bo na to lahko pripravljeno v obliki spremembe predloga spremembe za proračun 2017 in eh, to torej eh, konec meseca junija, kajti kot vsi vemo, bo treba zelo natančno izračunati, koliko nas bo stala begunska kriza do takrat. Vse skupaj pa bo veliko bolj jasno zvečer junija, 23. junija. Torej, če ni vprašan, potem morda lahko zdaj glasujemo. Kdo je za predlog poročevalke? Ni potrebno glasovati? No, ampak vseeno je bolje, če glasujemo, kaj ne? Ste vsi za? Sem prav videl, da ste vsi za? Dobro. Potem nadaljujemo z naslednjim poročilom. Ja, naslednje pa je večji projekt, zanimiv projekt, gre za Karlsruhe tretja gradbena eh, faza oziroma sklop. Dve, dva sklopa sta že za nami, zdaj smo pri tretjem. Prej je šlo za to, da je bilo najprej potrebno ločiti upravne prostore od bližnjih jedrskih laboratorijev. V preteklosti smo bili glede tega nekoliko manj občutljivi kot danes, no, eh, Zdaj pa gre za to, da se laboratorije, ki delujejo na področju varnosti in na področju atomske oziroma jedrske energije, 80 odstotkov vseh raziskav na svetu se opravijo v Karlsruheju in pomembno je, da te laboratorije zopet spravimo na pravo raven. Zdaj je vse nekako eh, ostalo v 70 letih, če greš tja na obisk, se kar čudiš. Skratka, gre za razgradnjo starih jedrskih laboratorijev in laboratorijev, ki delajo z jedrskimi snovmi in izgradnja najnovejših eh, laboratorijev po najnovejših varnostnih standardih. Prišlo je tudi do dogovora z državo Baden-Württemberg in eh, pristojnim ministrstvom za okolje in eh, skupni raziskovalni center je v okviru načrtovanja tudi sodeloval s svojimi pripombami in konec koncev gre za to, da sedanje površine, ki jih imamo na voljo, torej 41 tisoč 135 eh, kvadratnih metrov, tega 8 eh, tisoč in nekaj upravnih prostorov, da se to torej predela v nekakšno novo konstelacijo. Pisarniški prostori so v večji meri že preseljeni in na ta način bo ostalo vse za raziskovalne namene. Krilo B naj bi leta 2035 dokončno opustili, krilo F leta 2024, krilo G tudi do leta 2024 in eh, enako tudi krilo H. Torej štiri krila odpadajo in na ta način bomo imeli eno samo območje, ki se bo imenalo območje M in v tem območju M naj bi v prihodnosti izvajali vse raziskave. Do oktobra 2019 naj bi trajala gradnja, prišlo je že do objave razpisa, skupni stroški pa znašajo 64 milijonov približno. Gre torej za gradbena dela, tehnične specifikacije, eh, podporne pogodbe, podizvajalci in tako naprej, tako dalje. Skratka, vse tisto, kar je od leta 2010 do 2015 že bilo opravljeno. Predvideli naj bi tudi relativno veliko rezervo skupno 20 odstotkov. To je dokaj nenavadno za običajne zgradbe, ampak za jedrsko zgradbo to mislim, da lahko razumemo, kajti lahko se zgodi, da je potrebno upoštevati morbitne nove predpise in zato smo iz čiste previdnosti prevideli teh 20 odstotkov in predlagam, da nas eh, kopre sežejo 5 odstotkov, obveščajo o tem, zakaj potrebujejo sredstva iz, rezerv, iz te rezerve, ampak eh, predlagam, da se to odobri. Trenutno je 64 milijonov predvidenih skupnih sredstev, prispevek proračuna EU je le 19 odstotkov, 19 odstotkov torej prihaja tudi potem iz eh, drugih držav, ki imajo pogodbene odnose z Evropsko unijo oziroma z skupnim raziskovalnim centrom za transuranske elemente v Karlsruju, 62 odstotkov pa izhaja iz različnih prihodkov, ki jih inštitut ustvarja na različnih področjih, skupaj z državami članicami, ki tudi uplačujejo dodatna sredstva. Torej, 62 odstotkov sredstev, torej skoraj da 40 milijonov, je že na voljo in eh, jih ni potrebno imati iz našega proračuna. Če se bo uporabil rezervni sklad, obstaja tveganje do 12 milijonov iz proračuna EU, ampak to bo, mislim, da nekaj, kar glede na to, da gre za varnostne ukrepe, tudi ne moremo preprečiti. To je torej tisti največji dosje, ki smo ga dobili v tem primeru iz Karlsruja. Hvala. Merci. Hvala lepa. Dobro, če prav razumem, Evropska unija prispeva 19 odstotkov te ocene, ki je v poročilu, ampak če pa bo prišlo do presežka, potem pa bo za to odgovorna samo Evropska unija. Ja, to so prihodki, ki jih imajo, ampak eh, tega ni možno predvideti vnaprej, temveč mora to omogočiti proračun EU, ker teh prihodkov še ni. Če bodo, seveda se bo to upoštevalo, tako kot pri 40 milijonih, ki se zdaj že uporabljajo. In eh, poleg tega je tudi 12 milijonov iz tretjih držav, tako da skupaj imajo 52 milijonov že iz teh eh, prihodkov. In v prihodnih letih bodo seveda prav tako lahko ta sredstva uporabili. Dobro, imate vprašanje? Ja, torej, eh, želel bi malce več vedeti o tem eh, jedrskem laboratoriju, ki sem ga pravkar odkril. Zanima me, kakšne vrste raziskav se bodo tam odvijale, katere države bodo pri tem sodelovale, ali so to samo države Evropske unije ali tudi tretje države. Ali bi morda lahko dobili nek um, dosje o tem laboratoriju? Madame la rapporteur. Gospa poročevalka. Morda lahko pripravimo nek uh, dokument o financiranju. Torej imamo 28 držav članic, tudi Švica sodeluje, Ukrajina tudi na podlagi novih eh, predpisov e IAO eh, se je tudi odločila, da bo tu sodelovala. raziskave zadevajo zgolj varnost jedrskih naprav, se pravi izboljšave tehnologije obstoječih naprav za zagotavljanje varnosti obstoječih jedrskih naprav, torej ne gre za novogradnje jedrskih eh, naprav, eh, to tudi ne more veze s političnimi razpravami, ki jih imamo, ali hočemo nove elektrarne ali ne. Ne, tu gre zgolj za vprašanje varnostnih raziskav, torej kako ravnati z jedrskimi snovmi, kakšne so nevarnosti, kako te nevarnosti kar se da zmanjšati, kako v obstoječih reaktorjih prispevati k temu, da bodo varnostni standardi boljši, kajti z obstoječimi reaktorji je tudi treba na nek način živeti, gre tudi potem za razpolovne dobe, kako zagotoviti, da so materijali manj nevarni in tako naprej in tako dalje. Skratka, gre za raziskave na vseh tistih področjih, ki omogočajo varnejše delovanje obstoječih jedrskih naprav in velika večina teh raziskav poteka v Karlsruheju. Hvala lepa. Mislim, da lahko o tem odločimo. Torej, o poročilu gospe Holmajer, torej imamo to maržo. 20 odstotkov, torej do 5 odstotkov to ne zahteva nobenih upravičil. Eh, Na to, nad to vso to pa je treba predstaviti um, neko obrazložitev. Je kdo proti? Ne? Dobro, potem predpostavljam, da ste vsi naklonjeni. Potem podpremo ta projekt. Dobro, potem nadaljujemo z naslednjim, Štokholm. Ja, to je kar zanimiv dosje, s katerim se ukvarjamo dolga leta. O tem eh, smo že govorili, ko so v ECDC imeli določene pomisleke. Žal Švedska mm, potem ni nudila ne vem kakšne podpore, tako da je ECDC ostal popolnoma sam, kar zadeva naloge te agencije. No, gre za to, da iz starega mm, poslopja pod spomeniškim eh, varstvom, kjer so določeni prostori neoptimalni v smislu tega, kar so dejansko potrebe ECDC-ja. Torej ti prostori nadomestijo. Prišlo je že do tržne analize in tudi do razpisa, razpisa in ta tržna analiza je namenila prioritetni izbor eni stavbi. Najprej so dobili sploh eno samo ponudbo, potem kasneje štiri. Treba vedeti, da je stavba, v kateri se nahaja ECDC, kar uh, zaželjena stavba v obljudenem in zaželjenem območju. Predstav pa je, da morajo biti na območju, kjer bodo tudi prometno bolje dostopni in temu je tako pri, novem, eh, pri novi stavbi. Nova stavba bo imela več kvadratnih metrov, 9400. Tudi prostori se bodo lahko bistveno bolj učinkovito uporabljali in eh, kljub večjemu številu osebja, ki ga pričakujejo v prihodnje, bodo na koncu koncev lahko bistveno bolje izkoristili stavbo, kot eh, so izkoriščali staro če bi želeli ohraniti staro stavbo, bi bilo nujno opraviti obnovitvena dela, ki bi seveda še dvignila ceno. Do sedaj je letna najemnina znašala 1 milijon 450 tisoč, nova pa bo 2 milijona 57 tisoč, torej plus eh, približno 200 tisoč. Ampak dejstvo je, da v tem novem primeru ne bo potrebno obnavljati stavbe, staro pa bi bilo potrebno. Nov lastnik je sprejel tudi šest odstotno znižanje najemnine, dokaj kritično gledam na dvodstotno indeksacijo, ampak določena indeksacija je nujna, konec konca pa gre za oceno, na kakšni eh, podlagi pa potekajo takšne ocene ja, teh indeksov, pa vsi vemo. Letno bo 15.900 in nekaj evrov, no skratka 51.000 bo stroško vdrževanja, 41 evrov na kvadratni meter bomo imeli stalnih stroškov, kar je bolj ugodno kot v stari stavbi, kjer so bili vsega stroški vse večji, namreč 58 evrov na kvadratni meter. Renovacija in eh, oprema bo 450 tisoč, tako da bodo letni stroški 2 milijona 503 tisoč, v starej stavbi pa bi bilo 2 milijona 300 tisoč, ampak seveda ne upoštevajoč popolno obnovo. Tako da z tega vidika moram reči, da se mi zdi, da ta nova stavba bistveno bolje izpolnjuje zahteve in da je tudi stroškovno bolj učinkovita rešitev konec koncev, saj so nižji tekoči stroški in tudi ni predvidnih dodatnih stroškov obnove. Hvala lepa za vašo predstavitev. Ima kdo vprašanje, pripombo? Ne? Dobro, potem lahko rečem, da je odbor za proračun naklonjen temu projektu za sedež ECDC-ja v Štokholmu. Dobro, hvala. Gospa Holmajer, razumev sem, da glede sedeža EASO želite še dve, dva dodatna tedna za oblikovanje mnenja? Ja, forsetno, lebi kolegi, no... Ja, predlagala bi, predsednik, kolegice in kolegi, da zadevo naredimo drugače, namreč kot svet. To, kar je EASO do sedaj podal, je zgolj neka predhodna informacija. Lahko bi nam poslali predhodno obvestilo in eh, EASO je že v stavbi, poznajo stavbo, prav tako vedo, da se morajo razširiti, če bi vse to upoštevali, seveda bi nam lahko poslali nekakšno predhodno opozorilo, eh, ampak zaenkrat niti ne vem, koliko pisarn sploh je. Edina informacija, ki imamo, je, koliko je notranjih površin, koliko zunanjih površin, pomenimo, kaj je tam. E, tako da predlagam, da čez 14 dni obravnavamo EASO še enkrat. Dejstvo je, da EASO potrebuje Eh, dodatne prostore, ki so jih zgradili, ampak treba je opozoriti na to, da je to agencija, ki so jo absolutno hoteli imeti. In če se zdaj z nami pogajajo o cenah, ki so tako visoke, da so celo više od tiste, ki jo pričujemo v Bruslju, potem eh, mislim, da je treba vendar nekaj storiti. Dejstvo je, mislim, da se mora država Malta potruditi tudi pri svetu, da te najemnine nekoliko znižajo, kajti kar nekaj drugih držav, ki so hotele imeti to agencijo, zdi se mi pozitivno, da ta projekt zaključimo, ampak ne po tržni ceni 250 evrov na kvadratni meter, to se mi vendarle zdi nekoliko preveč. Zdaj smo e, že pri 185, morda bomo čez dva tedna še nekoliko nižje, počakajmo, bomo videli, kako daleč lahko pridemo. Mislim pa, da je projekt v osnovi smislen, ampak vendarle je to predhodno potrilo pomembno, izpolniti morajo celoten vprašalnik in eh, tudi kar zadeva upravno stavbo in tako naprej, da bomo vedeli, zakaj gre. Relativno se tudi mudi, kajti čez štiri tedne najkasneje morajo eh, podpisati, kajti zaenkrat je še transportna agencija, državna transportna agencija v tej stavbi, tako da mislim, da se bo treba dokaj hitro odločiti. Hvala lepa. Uh, tu ne bo potrebno čakati na 24. juni. Ali je to dosje, o katerem lahko govorimo pred 24. junijem? Hvala. Ja, če nam bodo poslali vprašalnik eh, izpolnjen, da bomo vedeli, zakaj gre, bo dobro, da bomo vsaj vedeli, kaj plačujemo, kaj je težko je, če naš odbor potrjuje nekaj, za kar niti ne vemo, kakšne so nakančne številke, tako da mm, raje ne, no, se bomo s tem samo blamirali in tudi ASO se bo blamiral. Merci. Merci donc, Hvala lepa, dobro. S tem zaključujemo torej sklop nepremičninske politike. in bomo nadaljevali s predlogom spremembe proračuna številka 2 za 2016. A ja, ne, se upravičujem, bomo začeli z misijo v Jordanijo in Libanon. Dobro. plusieurs d'entre nous. Torej, um, nekaj članov našega odbora je odpotovalo v Jordanijo in Libanon in sicer 15. do 19. maja. Najprej smo šli v Jordanijo in nato v Libanon. Srečali smo se z predstavniki lokalnih, nacionalnih, regionalnih eh, oblasti, kakor tudi z operaterji, ki so dejavni na terenu, torej naj si bodo eh, to eh, nevladne organizacije UNRA, agencija za begunce, torej UNRA je vsega, bila ustanovljena leta 1949 eh, in sicer pomaga palestinskim beguncem v regiji. Prav tako smo se srečali torej, tudi z nevladnimi organizacijami in seveda z begunci. V teh eh, uradnih taboriščih v Jordaniji in v Libanonu smo Eh, se srečali z begunci, torej v Azraku, naprimer, kjer je nastanjenih 50 tisoč ljudi in to v puščavi. Ko smo mi obiskali eh, te kraje, je bilo 42 stopinj. Torej, lahko si predstavljate, kakšna je temperatura znotraj teh uh, kovinskih um, kontejnerjev. Uh, Torej, to je res spominjala na taborišča druge vrste. Torej, obiskali smo tri uh, taka taborišča v Jordaniji, ampak eh, samo 20 odstotkov sirijskih beguncov je nastanjenih v teh eh, taboriščih. Na to v Libanonu ni uradno priznanih taborišč, temveč uh, imamo res um, slabo organizirana, ne vem kako naj temu rečem, tudi taborišča, ampak kjer eh, ni nobene organizacije, kjer eh, so šotori eh, iz različnih materialov in pa zlasti so ti šotori postavljeni na zasebnih zemliščih, ki so v najemu in sicer okoli 50 do 100 dolarjev na mesec. Tam najdemo zlasti ženske in otroke, torej to so um, družine zlasti. Moški delajo, ampak nezakonito. In uh, zaslužijo morda 12 dolarjev na dan torej to velja za obraslo, odraslo osebo, medtem ko otroci zaslužijo 4 dolarje dnevno in veliko krat eh, družine pošljajo svoje otroke na delo, na mesto v šolo. Torej situacija je res zelo kompleksna. V Libanonu je milijon in pol sirijskih eh, beguncev, torej za 6 milijonov prebivalcev in v Jordaniji približno 650 tisoč, morda več v Hazraku, torej ki je taborišče na severo-zahodu Jordaniji. Torej tam imamo 50 tisoč prebivalcev, katerim se pridruži še 200 do 300 oseb vsak dan, čeprav so meje zaprte. Predsednik Obama je pritisnil ob svojem obisku na eh, jordanske oblasti in dosegel povišanje kvote še za 20 tisoč eh, oseb. Ampak teh 20 tisoč oseb torej prihaja v tem ritmu 200-300 na dan, ostali čakajo na meji Sirijo v popolnoma nemogočih pogojih z humanitarnega vidika situacija je zlasti pretresljiva, torej na tej človeški ravni. Prav tako smo se srečali tudi z begunci izven taborišč, torej v predmestju Amana. Tam smo zopet, se zopet srečali z resnično zelo delikatnimi situacijami, torej to so ljudje, ki so tam nezakonito, to je očitno. In uh, oblasti lahko izvajo različne pritiske na te ljudi. Humanitarne organizacije in nevladne organizacije so prisotne in z njihovo pomočjo smo lahko tudi te ljudi obiskali. Kar ugotavljamo je, da je sprejem beguncev torej en od vidikov te krize, ki je prizadela celotno regijo. Torej, gospodarstvo je zelo prizadeto zaradi zaprtih meja in um, trgi so pravzaprav uh, omejeni samo na nacionalna tržišča. To, so, to je situacija, ki je podobna situaciji v vojni. Vemo, da, je, da so razmere v Siriji dramatične. Včeraj smo slišali še za najnovejše eh, grozote. Produktivne naložbe tujih investitorjev niso mogoče. In to samo še povzroča dodatne dogodke, ki škodijo tem državam, se pravi naložb ni, um, brezposelnost je vedno višja in uh, vidimo tudi vedno večje napetosti med uh, državljani in pa begunci. In prav tako vidimo tudi, uh, opažamo tudi določene kriminalne dejavnosti med begunci torej v Libanonu, v Berutu, smo se srečali tudi z poslanci in uh, ti so nam povedali, da na lokalni in teritorijalni ravni uh, resnično ni, ni sodelovanja. Naprimer, nek eh, župan želi sredstva za šolo, ki jo mora obnoviti in minister mu pravi, ja, če imaš na tej šoli begunce, potem ti lahko pomagamo, če pa beguncev nimaš, ti pa ne moremo pomagati. Torej, eh, res eh, opažamo te napetosti. In eh, pomoč, ki jo lahko ponudimo, beguncem je še vedno relativno omejena. Eh, ljudi, ljudje v Libanonu in v Jordaniji eh, so tudi v eh, lokalni prebivalci so tudi v stanju revščine pogosto in gledajo na te sirijske begunce z veliko nenaklonjenostjo. Torej, pač Tu se zavedamo, kaj se dogaja v Siriji in poskušamo tudi pomagati Siriji, naprimer jamstveni sklad eh, za otroke v Siriji, ki je bil ustanovljen leta 2014. Poleg tega Evropska unija, zahvaljajoč tudi um, možnostim, ki, ki jih omogoča večletni finančni okvir, je pomaga, svojo pomoč Jordani podvojila. Sedaj je ta pomoč Jordani 1,3 milijarde, kar pa se tiče Libanona, pa smo to pomoč početverili, se pravi, um, sedaj plačujemo Libanonu 980 milijonov evrov pomoči. Eh, s tem, da to še ne upošteva rezultatov konference iz Londona, torej, ki je bila organizirana meseca februarja, eh, kajti ta konferenca je omogočila doda, povečati pomoč Libanonu še za eno milijardo. Torej, na, tem, na tej konferenci v Londonu smo oblikovali koncept kompakt, se pravi gre za konvencijo, ki povezuje Evropsko unijo in pa podpisnice, ki se zavežejo za določeno število teh eh, nujnih eh, ukrepov, naprimer eh, dovoljenje za bivanje v Libanonu, torej to dovoljenje stane 200 dolarjev na osebo starejšo od 14 let. In če begunci teh 200 dolarjev ne morejo plačati vsako leto, potem so v nezakoniti situaciji. Enako velja tudi za dovoljenje za delo. Eh, Jordanija tu eh, želi narediti korak naprej. Torej, Jordanija zaposluje 500 tisoč egipčanov in če bo Jordanija lahko vključila begunce v svoj trg dela, potem je jasno, da bo določeno število teh eh, egipčanov moralo zapustiti Jordanijo, kar bo zopet povzročilo uh, težave v Egiptu. In sami jordanski državljani, tisti, ki imajo najvišjo izobrazbo, pa delajo v zalivskih državah. In zalivske države bodo morda prizadete tudi zaradi eh, gibanja cen eh, nafte in vse to ima lahko posledice. Torej, situacija ni stabilna. Kar opažamo, je naslednje. V Jordaniji imamo neko vladno avtoriteto, torej vlada eh, sprejema odločitve in te odločitve se tudi spoštujejo. Ampak v Libanonu že dve leti ni predsednika republike in eh, ta vladna organizacija je izjemno kompleksna. Torej, bili smo v dolini Beka in tam smo se srečali z uh, lokalnimi oblastmi in nek župan nam je rekel, ne izgubljajte časa z vlado, uh, če želite razumeti, kaj se dogaja, potem morate videti, kaj se dogaja tu in ne na vladni ravni. In prav tako, naprimer, mm, nek, eh, nek neko podjetje, ki eh, je odgovorno za eh, upravljanje vode, torej eh, ki dobiva tudi pomoči Evropske unije, torej je prav tako pomemben lokalni akter. Torej, veliko zanimivih stvari se dogaja, prisluhnili smo ministrom, zlasti v Libanonu, in ti so nam rekli, no, mi bi lahko naredili to, kar so naredili Turki, lahko bi uh, tem eh, beguncem omogočili, da bi preko morja pač šli v Evropo. Eh, mogoče so eh, primerjali milijardo, ki so jo sami prejeli iz Londona, s šestimi milijardami, ki jih je prejela Turčija. Torej, vseeno imamo občutek na terenu, da obstaja neka zamera. In kar je tudi pretresljivo, so okoliščine šolanja uh, za mlade. Verjetno polovica mladih eh, beguncev eh, sploh ne obiskuje šole. Torej, če gre za nekaj mesecev ali leto ali dve, eh, potem morda to še ni tako hudo, ampak tu obstaja tveganje, da bomo izgubili celo generacijo. Naprimer, to taborišče Hazrak, torej tam imamo um, izmenični pouk, torej do povdne od 7 do 12 in na to popovdne od 12 do uh, 5 popovdne. Torej, Razmere so zelo težke, uh, vročina in tako dalje, torej ne vem, kaj o tem mislijo kolegi, ampak uh, mene je zelo uh, pretreslo srečanje s šestimi sedemnajstletniki, ki so bili pač v razredu samo za nekaj ur. Uh, in eh, poskušali so jih pripraviti na prehod v eh, torej, višjo, na višjo stopno. In eh, ti mladi so spraševali, ampak kakšna je moja prihodnost? In, njihova prihodnost, njihovo življenje, morda sploh nima nobene perspektive. Lahko si predstavljamo, kakšne bodo posledice tega, torej tako na osebni ravni, kot tudi, kaj se lahko s temi mladimi zgodi, Naprimer, vemo tudi, da uh, ni elektrike v teh kontejnerjih, torej ti mladi ne morejo uh, pripraviti svojih, uh, ne morejo pripraviti uh, pouka za prihodni dan in tako dalje. Torej, to so razmere v Jordaniji, v Libanonu. Videli smo, da so učitelji zelo motivirani, da uh, si zelo prizadevajo za. Uh, to, da bi eh, bilo šolanje uspešno, ampak ni dovolj šol. Torej, eh, zaenkrat eh, pač delajo na tak način. Eni prihajajo v šolo dopoledne, drugi popoldne. Nekateri učitelji delajo popoldne, drugi popoldne. In torej, tiste družine, s katerimi smo se srečali, so izrazile veliko zadovoljstvo s šolanjem otrok vsekakor je treba te napore pozdraviti eh, in eh, spodbujati. Eh, obiskali smo tudi socialne centre, ki so istočasno tudi ambulante in videli smo, kako visoko odbor Združenih narodov za begunce poziva prostovoljce. Prostovoljce se izbere med begunci, torej ampak imamo še vedno enega prostovoljca na tisoč begoncev. Torej, to so uh, ljudje, ki so na terenu in ki pač uh, ugotovijo, kakšne so potrebe in na to naredijo, kar je potrebno, naprimer usmerijo nosečnico na določen kraj, kjer uh, ji lahko svetujejo. V Libanonu pa imamo mm, majhna taborišča torej, in zato so šole pogosto oddaljene, zato ti otroci težko hodijo v šole, avtobusov ni, torej treba je videti, ali je treba organizirati šole bliže ali boljši sistem um, avtobusov, ki bi jih uh, te otroke uh, vozili v šolo. In uh, uh, zrni narodi. Uh, imajo proračun 160 oziroma 170 dolarjev eh, mesečno za eh, te begunce. Torej, begunci lahko tudi sami zaslužijo, če delajo na črnem trgu oziroma na usporednem trgu, ampak ti prihodki pač niso eh, poznani. Ampak razumeli smo, da obstaja tam notranja razprava, ki je malce zahrbtna, torej ne vemo čisto dobro, zakaj gre. Torej, imel bi dve priporočili, dva nauka in to temelji na načelu vzajemnega zaupanja. Vsako sodelovanje eh, je nekoristno, če se ne strinjamo glede teh temeljnih eh, načel. Torej, moramo eh, zahtevati eh, odkritost glede upravnih in finančnih dokumentov, ki jih ti dve državi posredujeta. Torej, sogovorniki eh, mi niso ulili prehudega zaupanja eh, glede na eh, poštenost teh izkazov zlasti v Libanonu. Gotovo lahko naredimo še veliko več in tu mislim, da mora biti Evropska unija zelo jasna. Torej, v zameno za pomoč, ki jo nudimo, moramo od partnerjev zahtevati neka minimalna načela, na podlagi katerih lahko oblikujemo svoje zaupanje. In na to drugo, kar bi priporočil, pa je to, da mora Evropska unija resnično nehati svojo birokratsko histerijo in to besedo res uporabljam namensko, gre za histerijo na tem področju. Palestinskih beguncev je zelo veliko na eh, terenu, zlasti v Libanonu. In UNRA je res neke vrsta država v državi, torej to je agencija Združenih narodov, ki je zadolžena za pomoč palestinskim beguncem Beguncem, torej imamo palestinske skupnosti na terenu, ki so kot take tudi priznane, na to imamo šole UNRE, eh, socialne centre UNRE, imamo um, klinike UNRE. Torej, proračun UNRE je res neke vrste proračun države, ki pomaga tem palestinskim beguncem. Torej, če UNRA potrebuje evropsko pomoč, eh, potem mi na to vedno pozitivno odgovorimo. Torej vemo, da eh, UNRA eh, predstavlja zelo pomembnega akterja v Libanonu, pa tudi v drugih državah, v sosednjih državah. Leta 2015 je Evropska unija organizirala deset nadzornih pregledov eh, za eh, to dejavnost. Naprimer, če to primerjamo z UNICEF-om, eh, UNICEF deluje čisto drugače. Evropska unija zahteva uh, tako veliko število dokumentov, tako veliko število dodatnih informacij in tako dalje. Ja, res je, da vse te potrebe eh, zahtevajo delovno silo, ampak eh, ta denar bi lahko veliko bolj koristno uporabili, če ne bi bilo te administrativnega formalizma, eh, ki eh, zahteva toliko sredstev. To bi lahko bolj učinkovito usmerili v humanitarno dejavnost v, na terenu. Torej, tu gre za sredstva Evropske unije, ki bi jih res lahko bolje izkoristili. In eh, danes zjutraj sem prisluhnil na odboru za proračunski nadzor predstavitvi na temo nadzora porabe proračuna in eh, torej moramo eh, videti, kakšni so rezultati in proračun na osnovi rezultatov je veliko bolj učinkovit. Treba je res pogledati, kaj je narejeno, za kakšne stroške in na to oceniti rezultate glede na cilje. In kot eh, predsednik odbora za proračun, bi želel, da ko gremo na misijo, da imamo na voljo jasne, preproste dokumente, ki kažejo uh, proračunske uh, postavke na jasen način in tudi vse proračunske transakcije. Torej, eh, kolegi, ki so me spremljali, vedo, da nismo dobili nobenih dokumentov, dobili smo literaturo, retoriko, ampak mi smo uh, Eh, mi smo odbor za proračun. Seveda ne gre zapostavljati poezije in minister, libanonski eh, minister za notranje zadeve je v tem smislu eh, referenca. No, to je vse, kar sem želel povedati danes jutraj na to temo. In v imenu vseh kolegov bi se zahvalil torej, uh, obema delegacijama Evropske unije, torej eh, tistima, ki je, tisti, ki je organiziral našo misijo, torej v Jordaniji, pa tudi delegaciji Evropske unije v Libanonu, ki je organizirala torej, sprejeme, na katerih smo se srečali z vsemi donatorji in eh, tudi eh, s predstavniki držav Evropske unije, institucij, kot naprimer Evropska investicijska banka, in pa um, torej francoska um, banka za razvoj, pa tudi drugi organizmi. Torej, veliko lahko naredimo na področju koordinacije, torej ne gre samo za Evropsko unijo, temveč tudi za evropske države, ki so dejavne na terenu tudi individualno. Ne vem, če sem povedal, ampak. Uh, predsednica eh, delegacije torej Evropske unije za Mašrek, gospa Atjas, nas je tudi spremljala in eh, zlasti bi se rad zahvalil sekretarjatu odbora za proračun Gio Moreju in njegovi ekipi, ki je bila res eh, zelo dragocena dragocena pomoč. Torej, ta misija je bila eh, resnično zelo zanimiva, eh, precej smo bili obremenjeni sicer, precej natrpan urnik smo imeli, morda bi lahko drugič ostali malce dlje, zato da bi lahko res pridobili vse informacije, ki jih potrebujemo. Torej, zame so te misije zelo pomembne, kajti torej, ko glasujemo o proračunu, vidimo, torej eh, te ogromne vsote, ampak eh, treba je videti tudi, kaj se dogaja na terenu. In to je pomembno za mm, službo za zunanje zadeve, ampak tudi za nas. Se upravičujem, da sem bil malce dolg, ampak to je seveda samo en vidik eh, in tudi zelo oseben vidik. Gorda, gospa Gardia Zabal bo to seveda sedaj še dopolnila. Hvala lepa, predsedujoči. Torej, za to prvo predstavitev tega, kar smo doživeli na tej eh, misiji in pridružujem se vašim zahvalam. Res je, da je sekretarjat pripravil eh, zelo izčrpno misijo, zelo natrpan program, zelo veliko eh, smo lahko naredili na terenu, ker imamo tudi veliko eh, projektov, ki jih financira Evropska unija. Torej vse to smo obiskali, obiskali smo tudi predstavnike vlade in nevladnih organizacij, humanitarnih organizacij. In, um, Eh, res eh, so nam zelo veliko eh, pomagale tudi obe delegacije Evropske unije v Berutu in v Amanu. In res je, da torej, smo imeli zelo veliko informacij, prejeli smo zelo veliko številk, in eh, verjetno bi bilo dobro, če bi bile te informacije bolj eh, organizirane, torej v smislu, kaj je bilo obljubljeno, kaj je bilo narejeno in tako dalje. Torej, res je, da so te misije zelo pomembne, kajti tu se pogajamo naprimer o predlogih spremembe, včasih iš, o predlogih sprememb, včasih iščemo neke, neke dodatne uh, zneske, naprimer en milijon uh, evrov več ali manj. Torej, uh, Vemo, kaj je za tem, ampak tega ne občutimo, dokler nismo na terenu in zato so te misije na terenu ključnega pomena. In uh, mislim, da bo sedaj tudi veliko lažje doseči sporazume uh, pri naslednjih pogajanjih, uh, eh, kaj ti vemo, na kaj se to dejansko navezuje. Torej, vidi, videli smo, uh, Eh, situacijo, v, eh, živi, v kateri živijo begunci v Libanonu in v Jordaniji, pa tudi lokalni prebivalci. Videli smo, kam gre denar, torej um, naprimer uh, eh, bolnišnice, različne, različni obrati za čiščenje vode in tako dalje. To ni dovolj, ampak je pa nekaj. Uh, Res je, da begunci živijo eh, v zelo težkih razmerah, ampak eh, ne vem, v kakšnih razmerah bi ti ljudje živeli, če Evropska unija ne bi pomagala. Torej, zato moramo še naprej eh, pomagati, torej proračunsko moramo še naprej pomagati tem državam in to ne samo. Eh, beguncem, temveč tudi lokalnemu prebivalstvu, kajti to sta obe delegaciji tudi jasno izpostavili. Treba je pomagati vsem renljivim osebam v Jordani in v Libanonu. Vsi ti ljudje potrebujejo pomoč, torej pomoč mora biti razpoložljiva ne glede na um, izvor, spol, religijo in tako dalje in prihodnost teh eh, ljudi je zelo negotova, torej vsi se strinjamo s tem in eh, to smo ugotovili že pri prvem obisku pred šestimi sedmimi leti. Mm, torej, ljudje, ki so spraševali že takrat, ali bom lahko kdaj obiskal, eh, obiskoval Eh, univerziteto ali bom, univerzo ali bom lahko kdaj uh, zopet živel v svoji državi in tako dalje. Ti ljudje živijo v groznih uh, razmerah, v hudih težavah uh, in uh, njihova, uh, njihovo osnovno preživetje je uh, ogroženo. Ampak, če ne bomo rešili uh, konflikta v Siriji, tudi tega ne bomo rešili. Uh, potrebujemo šole, zato da bodo otroci lahko šolani, moramo zagotoviti uh, da bodo otroci lahko hodili v šolo. Vemo, da je 450 eh, tisoč eh, begonskih otrok v Libanonu, od tega jih samo 200 tisoč eh, hodi v šolo. In prizadevamo si za to, da bi omogočili vsem tem otrokom obiskovanje šol, se pravi 450 tisoč mest v šolah je potrebnih. Torej vse to je zelo težko, uh, In eh, to lahko dosežemo samo, če pomagamo vladama v Libanonu in v Jordaniji oziroma v Libanonu. Sicer ni vlade, no, ampak kakorkoli že. Mm. Torej, mi mislim, da v Evropski uniji tudi ne moremo dajati um, lekcij drugim, glede na to, kako se sami obnašamo. Mislim, da moramo pomagati tem državam, zato da bodo lahko. Uh, še naprej sprejemale uh, te begunce, torej uh, sirijske begunce in pa uh, seveda palestinske begunce, torej uh, Libanon ima 4 milijone prebivalcev in je, Libanon je sprejel 1 milijon prebivalcev, kar je več kot cela Evropska unija. Hvala. Oui. Monsieur Omarji. Gospod Omarji. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala tudi za to poročilo, ki ste ga ravno kar podali. Gre za težko, celo nekoliko nevarno nalogo, sploh glede na kompleksnost razmer v Libanonu in Jordaniji in upoštevajoč tudi, to je treba povedati, velik eh, emotivni naboj, ki stoji za to potjo. Kar se tiče mene samega. Bil sem v Libanonu in Jordaniji in na nek način sem seboj ponesel tudi politike, ki jih izvaja Evropska unija in natančne države članice Evropske unije, ki so se odločile, da odrinjajo stran begunce, ki se misli, da jih eh, včasih raje vidimo mrtve kot pa pri nas. Gre torej za to, da smo eksternalizirali pogoje naše varnosti, ne glede na to, kakšna je cena, ki jo morajo za to plačevati te države. No in videli smo, da je cena, ki jo te države plačujejo, torej Turčija, Jordanija, Libanon, zelo visoka. In te države se niso same izbrale svoje zemljepisne lege, niso si same izbrale tega, da so na meji z državo, ki jo danes pustoši vojna. Niso se same otočili, da bodo v samem osrčju tega izmeličenega bližnjega vzhoda in tudi same se niso odločili, da plačujejo posledice nedoslednih odločitev mednarodne skupnosti in njene nesposobnosti rešiti sirski problem in ponovno vzpostaviti mir. No, zato bi se omejil na nekaj lekcij, ki bi jih razdelil v štiri sklope. Najprej Evropska unija, konkretneje predstavitve, ki so jih podale delegacije Evropske unije, katerim se prav tako zahvaljujem. Kolegi so ravno kar povedali, proračunska podpora Evropske unije je absolutno nujna za begunce. In to podporo bo potrebno okrepiti, kajti brez te podpore, to smo videli na terenu, ne moremo zadovoljiti tistih minimalnih potreb, ki jih je zadovoljiti potrebno. Če je Evropska unija sposobna na humanitarni ravni eh, to storiti, potem eh, lahko kot minimum ugotavljamo, da je Evropska unija neprisotna na politični ravni in tudi o tem je potrebno razmisliti in tudi o naši nemoči, tako politični kot diplomatski. Zdaj, kar zadeva Jordanijo. Glavna lekcija, glavni nauk je poziv Jordancev, da okrepimo naš ekonomski, partnerski odnos in ga povzdignemo na raven političnega sodelovanja. Vsi poznamo ključno vlogo Jordanije v smislu svoje geopolitične lege in tudi zgodovinskih zaslug Jordanije za mir. Ampak vemo, da so gospodarske investicije, da je zaupanje v evropske akterje nekaj, kar je neprisotno. In bolj kot kdajkoli prej Jordanija potrebuje takšno podporo in uh, potrebuje prenos znanja in izkušenj, potrebuje investicij, investicije, kajti to je predpogoj za kohezivnost jordanske družbe, ki je od vsega tega odvisna. Libanon. Od tod se vračam še posebej zaskrbljen. Libanon ima približno 6 milijonov prebivalcev in danes je tam dva milijona beguncev skupaj z palestinskimi begunci. V Evropi pa se bojimo destabilizacije, ki jo lahko povzroči masovni pritok beguncev. Ampak predstavljajte si dva milijona beguncev v družbi, ki je šla stopnja rasti 9 odstotkov na stopnjo rasti, ki je danes negativna z več kot 20 odstotki prebivalstva, ki živi pod pragom revščine. Z državljansko vojno, ki tudi ni prav zelo oddaljena in eh, kjer so pogoji, kar zadeva kohezivnost libanonske družbe, zelo rnljivi. In če Libanon ne bo hitro stopil na pot razvoja, se bojim, da se bomo v Libanonu vrnili v zelo nevarno obdobje, sploh glede na dejstvo, da so državne strukture v Libanonu danes zelo šipke in javne službe so še toliko bolj šipke. In z vsem spoštovanjem do naših afriških prijateljev, ko danes gledam razmere na Bližnjem vzhodu in še posebej v tej državi, imam vtis, da gre za neke vrste afrikanizacijo te države. In to je izredno zaskrbljujoče in mislim, da moramo ustrezno ukrepati tudi na ravni proračuna. Hvala lepa. Aneli. Aneli Jetermaki. Kiitoksia. Se, mikä tuolta matkalta ja erityisesti mieleen on tietysti se, minkä me jokainen tiesimme etu. Hvala lepa. No, po tej misiji lahko ugotovimo samo, da vsi vemo to, kar smo že videli, da smo pač videli tudi v živo, kako stvari potekajo in eh, vidimo, do kakšne mere so razmere, v katerih živijo begunci zapletene. Sonce, vročina, da ne govorimo o pomankanju hrane, šol, oblačil, stanovanj, vsega tega ni. In tu na tem mestu bi rada podala kratko primerjavo. Namreč sodelovala sem tudi pri misiji v Turčiji, kjer smo obiskali begunska taborišča in tudi tam smo bili priča res eh, slabim pogojem. Ampak, če že vlečemo primerjave na podlagi teh dveh obiskov, teh dveh delegacij, ker pač nimam drugih opornih točk za primerjavo, lahko povem, da so pogoji v Jordaniji in v Libanonu bistveno, bistveno slabši kot v Turčiji. Slišali smo tudi predstavnike OZN, ki omenjajo težave, nasilje in mi se moramo zavedati, da tam begunce ne sprejemajo na ta način, kot jih sprejemajo v Evropi. In to je vir številnih napetosti. V Evropi smo zelo kritizirali dejstvo, da se v Turčiji bojda neustrezno ravna z begunci, ampak eh, na podlagi obiska naše delegacije lahko samo ugotovim, da ja, so te kritike upravičene. Ja, so problemi v Turčiji, ampak pozabljamo na eno zadevo. Popolnoma smo pozabili na to, kar se dogaja v Libanonu v prvi vrsti in kako se ravna z begunci tam. Enako kot v Evropi, nočemo jih. In zato jim tudi ne pomagajo prav zelo. No, resnično bi si želela, da bi sosedska politika Evropske unije upoštevala te razmere. Vedno znova smo pripravljeni kritizirati na vzven naše sosede, pogosto pravimo, da je tam vse narobe, v Evropski uniji pa so stvari kar v redu. No, po mojem mnenju bi vendarle morali pohvaliti napredek po teh državah če pogledamo, kaj se dogaja, naprimer v Libanonu, v Turčiji, v Jordaniji, čeprav ja, so problemi, eh, vendar lepa mislim, da se moramo zavedati dejstva, da pomagajo beguncem. Gre za skupnost, ki mislim, da nam zastavlja vprašanje, ali smo res skupnost eh, vrednot, kako se te vrednote konkretizirajo. No, še ena stvar je, ko razmišljamo o prihodnosti, o načinu, kako Evropska unija zagotavlja pomoč. Namreč, eh, kako stvari potekajo preko evropskih organizacij. Mislim, da ni potrebno zdaj ustvarjati nekih novih organizacij, OZN ima že svoje organizacije, svoje kadre, mislim, da je treba storiti več za to, da se uporabijo ta obstoječa eh, sredstva in pa tudi kadri. Zdaj, če bo naša reakcija takšna, da je vsakič, ko se pojavi nek problem, potrebno ustvariti neko novo organizacijo, to seveda traja veliko časa uh, in uh, veliko je v procesu učenja, mislim pa, da bi lahko mirno zaupali OZN, ki ima izkušnje na tem področju. In treba je priznati, da se niti ne upam pomisliti, kako je živeti v teh begunskih eh, taboriščih. To je res, res zelo, zelo težavno, če v zadevi natančno premislimo. Zdaj, pomembno je, da vidimo, ali ima naše delo nek rezultat. Tu nisem prepričana, ali je temu res tako. Ne vem, kako nam bo uspelo tu. Delati korak naprej, kajti tam eh, manjka vsega in eh, resnično se moramo, moramo tam obrniti v smeri prihodnosti in mi, evropejci, mislim, da bi iz tega lahko vsekakor potegnili ustrezne nauke. No, z razpoložljivimi viri, mislim, da lahko storimo več in bolje in eh, mislim, da ne potrebujemo vedno preprosto samo več denarja, ampak mislim, da je potrebno tudi nekaj zdrave pameti. Hvala tudi predsedniku naše delegacije, vsem članom delegacije, sekretarjatu prav tako in upam, da boste naše zahvale posredovali tudi našim gostiteljem v Beirutu, kajti resnično odlično so opravili svoje delo. Vsakič, ko odhajamo na takšne poti, ni vedno tako, da ljudje v delegaciji EU tako zelo dobro poznajo razmere, tako da gre tudi njim velika zahvala. Nasplošno je bila ta pot zelo poučna in na upamo lahko samo, da se bo Evropska unija resnično prizadevala za to, da bomo vrnili mir v Sirijo. Sicer se zadeve ne bodo izboljšale. Gospa Vana in gospod Fernandez sta tu bila tudi tam, danes sta odsotna, besedo pa zdaj dobijo tudi kolegi, ki niso bili na tej poti, gospod Sinedinos. Hvala što, gerija brojder. Ako sam me prosuhi, Hvala, gospod predsednik. Zelo natančno sem poslušal, ko ste nam opistovali to misijo v Jordani in Libanonu. Eh, gotovo ste zbrali veliko informacij in si ustvarili jasno sliko, tako kot tudi drugi kolegi eh, in drugi, ki so govorili. Strinjam se s tem, kar ste rekli in ugotovili. Videli ste 17-letnike ki vas gledajo z očmi, ki ne vedo, kakšna bo njihova prihodnost. Pred enim mesecem sem sam obiskal Sirijo in uh, obiskovali ste. Te, eh, obiskovali smo tudi eh, sosedne države, kot so eh, Turčija, Libanon in eh, Jordanija. Naj vam povem, kaj se dogaja v Siriji. Tam uh, uh, v Siriji um, ne vidijo um, drugega kot politično rešitev. Treba je uh, iskati rešitev pri korenu uh, težav oziroma problemov. Uh, Evropska unija pa je ustvarila um, probleme tudi v sosednjih državah, kot sta Jordanija in Libanon. Če govorimo o sirijskih mestih, potem lahko rečemo, da je to, Evropska unija tam res pozvana um, izvesti velike humanitarne napore. Um, videl sem otroke, 4-5 let starih brez um, nog. Eh, poškodovane najstnike. Eh, ljudje so ležali v posteljah, trpeli bolečine, eh, niso niti mater lahko pogledali v oči iz tega hudega trpljenja. Torej, humanitarni napori so potrebni, gotovo pa ne bomo mogli do, narediti dovolj glede na obseg te tragične, teh tragičnih razmer. Eh, poslati moramo pravi eh, signal, pa gre za države, ki so skoraj popolnoma uničene, veliko ljudi je zbežale, eh, ker so jim zasedli domove. In sedaj pa se deloma vračajo in poskušajo graditi na novo. Ta problem se pa ne omejuje le na to, kar sem uh, govoril, ampak še vedno druge vladajo vojne. Merci. Nous avons pu rencontrer... Euh, Hvala lepa. Srečali smo se s predstavniki EU v Siriji in eh, v Libanonu. Večina evropskih veleposlaništv je mm, zaprtih od začetka konflikta v Sirile. Češka je ohranila svoje veleposlaništvo tam in ugotavljajo, da so razmere na humanitarni ravni v Siriji resnično katastrofalne. In eh, meje so zaprte. In eh, znotraj Sirije prihaja do premikov prebivalstva, ne vedo, kam iti in živijo v popolnem brezupu. In humanitarni konvoji, zelo težko dostopajo do pomoči potrebnih, ker jih eh, sirski režim zelo obejuje pri njihovem eh, gibanju. In zato mislim, da moramo ustrajati na tem, da kar se da močno ustrajamo na tem, da se humanitarni konvoj vendarle usmeri na način, da bo dosegel sirsko prebivalstvo, ki je v res tragičnih razmerah. Gospod Böge, hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, za to zanimivo poročilo. Tu je kar nekaj predlogov, ki izhajajo iz izkušenj kolegov tam. To je na nek način povezano tudi s tem, kar ugotavljamo v kontekstu poročila naše delegacije v Turčiji in mislim, da nima smisla, da, da ponavljam se tisto, kar so kolegi že povedali. Zato mi dovolite, da se nakratko dotaknem dveh zadev. Namreč, kar zadeva naše nadaljne ukrepe in politike, kar zadeva proračunsko tehniko in kar zadeva delo našega odbora. Te države so v neposredni bližini Sirije, in soočajo se z velikanskim izzivom in na koncu koncu moramo prepoznati, da te države storijo več kot velika večina držav članic Evropske unije z vidika humanitarne pomoči. Tako da mislim, da moramo tudi sami malce premisliti, kaj je tisto, kar nas na dolgi rok še drži skupaj in kaj so tista skupna načela. ki jim Evropska unija sledi v kontekstu globalnega razvoja. Če zdaj pogledamo, kako poteka financiranje vseh teh ukrepov, potem moram reči, da je meni prišlo na oho, da naj bi do jeseni, torej do neke mere začelo vse skupaj delovati na podlagi dosedanjih zavez. Ampak na podlagi izkušenj iz leta 2015 Eh, je jasno, da moramo že zdaj predvideti prihodnje leto, torej, da ne bomo na koncu šolskega leta avtomatično prekinili šolanje za vse te otroke, ker ne bo sredstev. In eh, v Turčiji zdaj poteka velika konferenca zainteresiranih eh, držav, kjer naj bi začeli tudi z boljšim načrtovanjem mednarodne finančne pomoči v in upamo, da se bo to tudi dogovorilo. Poglejmo številke. Sklad za nujno pomoč OZN leta 2014 479 milijonov, leta 2015 70 milijonov manj. In to v trenutku, ko se je kriza le, le še nakopičila. In vprašanje zdaj je, ali nam bo uspelo resnično skupaj zagotoviti strezno raven finančnih zavez eh, in treba se vprašati, koliko lahko tu evropski proračun sodeluje, kajti dejstvo je, da smo tudi eden večjih donatorjev v vse te aktivnosti in tu se treba vprašati, kako priti do ustreznih zavez, da ne bomo vprašati, vedno znova, potem, ko se zgodi kakšna kriza, morali eh, ukrepati po nujnem postopku in da ne tratimo čaki, ga sploh ni v takšnih razmerah. Prej sem bil v odboru INTE, kjer smo se pogovarjali tudi o spremembi finančnega okvira in kar zadeva sklad Madati in afriški sklad pomankanje sredstev v strani držav članic. Tudi to je problem, ki je bo treba rešiti. Stvari so še vedno na nezadostni ravni. Potreben je nek minimum, da bomo mi lahko sodelovali z našimi usmerjevanjimi odbori in da bodo naše organizacije lahko dobile levi delež eh, te pogače. In tako pač ne more iti. In če se te stvari ne bodo spremenili, potem sem eh, prvič in tudi zadnjič glasoval za takšne zunanje sklade. Kajti tudi parlament ima svoje možnosti odločanja. To je torej prvo vprašanje. Druga zadeva, kar zadeva dolgoročne in srednjeročne ukrepanje, tu je treba storiti vse za to, da nam uspe države, ki so pod takšnim pritiskom kot uh, so Jordanija, Libanon in tudi glede na vse interne probleme, ki se s tem ponavljajo, kako bomo torej uspeli naše sosesko, ki vključuje tudi nedelajoče države, kako bomo torej zagotovili dolgoročno stabilizacijo teh območij z našimi kapacitetami. To zadeva tudi finančni okvir, to konec koncev zadeva tudi finančna sredstva in tudi vprašanje, s kakšnimi strateškimi, političnimi eh, izhodišči bomo sploh eh, se lotevali tega vprašanja, kajti dejstvo je, da je nekako treba nekaj storiti za stabilizacijo teh držav. No in zdaj se nam dogaja tole, predsednik. Proračunski postopek za leto 2017, ki je zelo kompleksno zaradi begunske krize, tudi komisija pravi, da je tako, no eh, obenem pa dobimo napoved gospe Mogherini, da je skupaj s Timmermansom na začetku junija najavila predstavitev velikega programa investicij v Severni Afriki in eh, tudi v neposrednji soseščini in poleg tega se tu govori tudi o prispevkih v smislu sredstev, ki naj bi jih prerasporedili za potrebe politike priseljevanja in eh, beguncev. Tudi to so kolegi tudi že vključili v politično razpravo v preteklih tednih. Tako da komisija izkazuje strašno fleksibilnost, to jemlje dih in verjetno je to nujno. Ampak postavlja se naslednje vprašanje tako gospa Mogherini najavlja, da bo na začetku junija to predstavljeno in pač ne čakajo na brexit, kar je prav, da bodo na začetku junija torej podariti predloge, potem bo, upamo, Evropski svet na vrhu 28. junija te načrte tudi potrdil. In smo spet pri stari igrici. Evropski svet ne sprejema zakonodaje to smo tudi že povedali. In skrajni čas je, da se vprašamo, ali ni morda čas, da gremo pred Evropsko sodišče, če vedno znova Evropski svet in eh, šefi vlad in držav vse čas prevzemajo po, na zakonodajne naloge. Eh, če je temu tako, potem ok, zaprimo štacuno in gremo domov. Ampak vprašanje je, ali želimo to dopustiti ali pa morda do 28. junija, vendarle ne obstaja tudi možnost, da komisija opravi ne le predhodne pogovore s svetom in parlament pusti nekako ob strani, ali pa morda obstaja možnost, da zasedanja, ki jih bomo imeli do takrat, izkoristimo tudi zato, da se nekoliko pozicioniramo, kar zadeva ta vprašanja, kajti sicer se bomo znova znašli v situaciji podobni kot eh, pri številni drugih eh, vprašanjih, namreč da bo prišlo pač do odločitve eh, sveta, mi bomo potem samo nekakšen podizvajalec. Tako da o tem mislim, da je treba razmisliti, kako torej kaj storiti tudi glede teh stališč komisije, da bomo lahko ustrezno pozicionirali parlament še pred odločitvami sveta in komisije, da se te igrici med institucijami naredi konec. Hvala. Merci. Nous rendez-vous cet après-midi sur les amendements au, au rapport de nos collègues Olbricht et... Hvala lepa. Danes popolne bomo nadaljevali z poročili kolegom. Ampak mislim, da bomo glasovali zopet konec junija. Gospa Nirjada. Hotela sem se zahvaliti vsem kolegicam in kolegam, ki so šli na misijo, kajti zavedate se, kakšna je situacija šele, eh, ko greste na kraj sam, ki je ponavadi tako daleč. Šele takrat vam je jasno, kako vpliva naše delo na ljudi na terenu. Eh, naj se strinjam s tem, kar so rekli drugi o izobraževanju in še zlasti o tem, kako bomo zagotovili eh, dolgoročno infrastrukturo za izobraževanje. To je ključno, eh, da se ljudje izvijajo iz teh groznih pasti revščine in ponavadi je tudi to dolgoročna rešitev konflikta. Ali vse je možno za njo, ali lahko omogočimo, da ta pogajanja se sploh začnejo. Sicer, bo to situacija, ki se bo nadaljevala v nedogled in ne vidim luči na koncu tunela. Eh, potrebujemo zelo dolgoročno strateško vizijo in kako bomo uporabili ehm, eh, sredstva v ta namen. Torej, še enkrat naj se vsem zahvalim za to predstavitev. Merci, Hvala lepa, gospod Nirjada. Prej sem eh, omenil uh, torej, um, udeležence na tej emisiji. Pozabil sem na Sigfrida, se opravičujem. Torej, hvala vsem, ki ste se oglasili. Torej, če ste bili člani ali ne te delegacije, mislim, da je vsem tu jasno, kako resna je situacija. In eh, lahko nam verjamete, da bomo pripravili poročilo o tej misiji, ki bo pripravljeno na eni od eh, prihodnih eh, sej. Torej, sam sem že včeraj zvečer na spletni strani objavil nekaj svojih misli, ampak eh, ko sem prisluhnil uh, gospe Gardi Zabali in drugim kolegom, uh, sem se zavedel da, zavedel, da je treba to še uh, razširiti, torej to poročilo in pa tudi predloge in nauke. Uh, morda je to lahko način, kako lahko damo nov zagon uh, temu uh, večletnemu finančnemu okvirju. Torej, Evropa ni dovolj predvidevala, naprimer v uh, finančnem okviru za 2014-2015 smo pravzaprav znižali obseg sredstev za uh, begunce. Torej, nismo enostavno predvideli, da bo to potrebno. In uh, tu smo priča krizi, ki se ne bo hitro ustavila in posledice za Evropo bodo pomembne. In z človeškega vidika, torej, če Evropa dejansko želi zagovarjati svoje vrednote, uh, eh, z človeškega vidika. Uh, gre tu za situacijo, ki uh, zahteva mobilizacijo teh uh, vrednot. Gospa Mogherini, ki je spregovorila 10. maja v Štrasburgu, uh, je rekla, ko Evropska unija obljubi denar, se to takoj odraža v finančnih projektih. No, upam, da bomo imeli kakšno priložnost to preveriti. V uh, Eh, teh eh, večletnih eh, finančnih okvirih vidimo, da je 80 odstotkov sredstev namenjenih naprimer skupni kmetijski politiki in drugim evropskim politikam in vemo, da ni pravzaprav nič predvidenega za nepredvideno. Tu Evropa lahko samo pokaže vso svojo nemoč begunci se želijo vrniti v Sirijo, ampak to bodo lahko naredili šele takrat, ko bo mir v Siriji. Torej, eh, na poti nazaj v Aman smo se ustavili v Zarki, ki je predmestje Amana in razdeljeni smo bili v dve eh, skupini, torej bil sem v eh, skupini, ki je obiskala družino v petem nadstropju, torej 82 stopnic. In eh, to je družina s sedmimi otroki. Šest od teh je um, zelo, zelo hudo <clears throat> hendikapiranih. En je celo tetraplegik in to v petem nadstropju. Torej, In oče te družine me je vprašal, kaj dela Evropa za to, da se bo nehalo ubijati otroke v Siriji. Torej, vemo, da je rešitev samo politična, ampak ali Evropa resnično prispeva k politični rešitvi? Vidimo vlogo gospoda Putina, vidimo vlogo Irana, Združenih držav, zalivskih držav, ki financirajo tudi eh, orožje na terenu. Kaj pa dela Evropa? Torej, humanitarno področje je eno, ampak v začetku 21. stoletja se mora Evropa pripraviti tudi na to, da bo končno izrazila svojo politično ambicijo. No, ampak to je druga zgodba. Evropski parlament bi moral biti forum za to razpravo in zato upam, da se boste vsi odeležili te razprave, torej da ne bomo čakali na svet kajti vloga parlamenta ne sme biti samo, da eh, registrira in zapiše to, kar eh, vlade odločijo. Dobro, torej s tem zaključujemo razpravo za danes zjutraj, ki je bila zelo zanimiva. Zahvaljujem se vam, da ste se je udeležili. Hvala komisiji oziroma odboru in pa sekretarjatu odbora za opravljeno delo in tudi za nadaljne delo, se pravi priprave poročila, osnutka poročila. In sedaj bomo nadaljevali s predlogom spremembe proračuna za 2016. To, tu gre za drugi proračun, se pravi drugi predlog spremembe proračuna. Poročevalec je gospod Fernandez, ki se nam danes ni mogel pridružiti in zato me je prosil, da naredim to v njegovem imenu, torej to se me sicer zelo dotaknilo, istočasno me je pa tudi groza tega. Se pravi, moram nadomestiti našega generalnega um, pročevalca za 2016. Se pravi, tu, tu gre za klasičen proračun, eh, pomladanski proračun 2016, eh, torej vemo, da je pomlad eh, zelo primeren trenutek za pripravo proračuna, ampak tokrat je komisija želela uh, imeti na voljo več časa za pripravo tega proračuna in zato bo ta proračun pripravila za konec meseca junija. Torej, to, tokrat, to bo tokrat poletni in ne pomladanski proračun. Torej, tu uh, nam komisija uh, predlaga uh, torej uh, vključitev uh, dodatnih eh, sredstev, torej v obsegu 1,3 milijarde evrov, uh, kar pomeni, da bo nacionalni prispevki znižani. Torej, to je dobra novica za nacionalne prispevke, ampak to nima nobenega učinka na proračun Evropske unije. Uh, Morda bi bilo v tej fazi dobro, če gospoda Preso povabim, da se izrazi. Torej, on je direktor generalnega direktorata za proračun komisije in prosim, če nam predstavi ta predlog spremembe proračuna 2. In na to vam bom sam predstavil predloge gospoda Fernandesa. Izvolite. Si, monsieur le Président. Euh, Kot ste omenili, je to dejansko klasična uh, sprememba ali revizija uh, proračuna v skladu z 18. členom uredbe. Potrebno je to izpeljati v največ 15 uh, eh, dneh po. Uh, definiciji eh, začasnih eh, računov, kot je bilo to narejeno konec marca. Presežek, ki je tukaj predstavljen in ga je treba vključiti v proračun, je eh, izračunan v skladu z metodologijo, ki je navedena v uredbi o lasnih sredstvih. Razlagalni memorandum, ki je priloga k temu snutku proračuna, eh, razlaga način izračuna oziroma metodo in tudi eh, izvir presežka v prvi tabeli, ki je vključena v tem razlagalnem memorandumu snutka proračuna je izhodišče razlika med eh, porabo in prihodki in eh, e upoštevaje eh, črpanje oziroma porabo v letu 2015 v primeru z prihodki, ki so dejansko bili prijeti v tem finančnem letu. Potem se upoštevajo eh, stornacije eh, sredstev, ki so, bile prenes, ki so bila presen, prenesena iz 2014 v 2015 in ko, je, ko se ta stornacija upošteva, eh, se upošteva jo tudi sredstva, odobrena sredstva iz leta za proračun 2015, ki so bila prenesena v letošnje leto, v leto 2016. Kaj ti ta eh, sredstva, odobrena sredstva, ostanejo eh, v eh, izkazih za to, da se končajo implementacije v skladu z pogoji, ki jih določa finančna uredba. Rezultat tega izračuna po tej metodi je presežek 1,3 milijarde. Skoraj tri četrtine tega presežka izhaja iz um, dohodkovne ali prihodkovne strani, ena tretjina pa eh, izhaja oziroma polovico ene tretjine iz eh, pri finančnih prihodkov, ki so bili dokončno uh, določeni po zadnji spremembi proračuna za leto 2015 konec leta. In drugi del presežka pa izhaja iz um, porabe. In to se kaže tudi v drugi tabeli razlagalnega uh, memoranduma, ki je uh, priloga. Večina pred presežka na strani prihodkov izhaja iz lastnih sredstev in to je povezano z tradicionalnimi veri, eh, DDV-jem in eh, brutonacionalnim eh, prihodkom. In tukaj gre tudi za tečajne razlike oziroma tečaj eh, v trenutku eh, pridobivanja sredstev. Ehm, namreč eh, pri spevki iz brutonacionalnega prihodka prihajajo hm, v nacionalnih valutah o določenem obdobju in takrat se to potem konvertira v evre po tečajnu, ki velja na ta dan. Od tot izhajajo določene razlike med eh, začetnimi ocenami ehm, za prihodke in dejansko zbranimi prihodki. In tako nastane razlika med osno, začetnimi ehm, ocenami in dejanskim rezultatom konec leta. To pa eh, je tudi povezano z eh, eh, letnim preračunavanjem um, angliškega rabata, eh, ki velja za petletno obdobje in vse to vpliva na končni rezultat. Vse to, kar sem zdaj omenil, se nanaša na ta tri četrtine presežka, ki izhaja iz prihodkov. Um, 180 milijonov prihaja iz eh, skladov, ki so dokončni na strani porabe ali potrošnje, pa gre za implementacijo še nekih 187 eh, milijonov oziroma premalo črpanja na strani porabe zaradi administrativnih stroškov inštitucij, ki izključujejo komisijo. In da vam to malo razložim, um, under implementation ali premalo uh, izvajanje, prenisko mi, uh, je 92 uh, milijonov za komisijo, primerjavi za 24 milijoni za druge inštitucije. Uh, uh, torej komisija uh, je približno 37 krat večja v tem oziru. In to na kratko je razlaga um, tega uh, predloga revizije um, proračuna, kjer je definirano, da se nanaša to le na presežek in na nič drugega, osnutek um, poročevalca. Uh, naj ga pohvalim, je tak, da komisija upa, da bomo po dosežganju dogovora na svetu lahko nadaljevali z to revizijo proračuna in da se bo čim prej sprejel eh, zato, da dosežemo eh, enako dinamiko, kot smo ji bili priča lani pri reviziji proračuna in upamo, da bo to tudi dober obet eh, za eh, sprejemanje osnutka proračuna za leto 2017. Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospod Preza, hvala, gospod direktor, za vaš eh, prispevek. Zdaj ste nekako uničili suspens, ker ste že razkrili stališče poročevalca, kateri dejansko, dejansko gospod Fernandez predlaga, da vzememo na znanje in potrdimo predlog rebalansa proračuna. Dve za 2016, prav tako države članice ob tej priložnosti poziva k temu, da te 100 milijardo 300 spoštujejo svoje zaveze in prispevajo k skrbniškim skladom za skladu za Afriko, skladu za Turčijo, da se na ta način začnemo delovati na podlagi sklepov naše delegacije. Kar zadeva proračun Evropske unije, ta lahko uporabijo s vse presežke, ki izhajajo iz eh, nezadostne eh, porabe in upamo, da bomo to rešili v okviru spremembe oziroma pregleda začetnega finančnega okvira, kajti tu v bistvu gre za delitev dividend državam članicam. Čeprav na nek način skupščina še ni potrdila zaključnega računa. Eh, in Evropa je seveda si prizadevamo za proračunsko disciplino in tukaj pa kar naenkrat presežki, čeprav gre zgolj šele za začasne rezultate, eh, ki še niso potrjeni strani računskega sodišča, želijo vračati sredstva v države članice. Tako da mislim, da smo na ta način tudi vedno predstavili stališče poročevalca. Zdaj pa kolegice in kolegi, izvolite, kdo želi besedo. Nihče. Dobro, potem je to to. In uh, poročilo gospoda Prezo je bilo kar preprečljivo. Samo eno vprašanje bi imel. Imamo pozitivni iztržek 182 milijonov. Kaj so tiste najpogostejše transakcije, ki prispevajo k temu presežku. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. To je v prvi vrsti vezano na menjalni tečaj, ki se obračnava pri nacionalnih prispevkih na mesečni ravni, ker je torej za sredstva iz eh, brutonacionalnega prihodka in to temelji na zadnjih razpoložljivih podatkih. Države, ki niso v evroobmočju, to posredujejo v nacionalni valuti in to se potem preračunava v evre na podlagi tečaja, ki velja v ob koncu meseca in potem se lahko stvari pač spremenjajo v plus ali v minus, odvisno pač od tečajnih razlik med nacionalnimi valutami in uh, evrom. V letu 2015 je bil neto učinek ta, da je konverzija prispevkov nacionalnih eh, proračunov na koncu privedla do pozitivnega rezultata, ker je evro pridobil na vrednosti? Ja, to je odvisno od eh, valute, od druge valute. Kar zadeva britanski funt, naprimer. Ja, več valut je, ki niso v evroobmočju in eh, na podlagi pač metode, ki sem jo opisal. se opravi tudi kalkulacija britanskega rabata, ki se vsako leto opravi na podlagi štirih preteklih let. In eh, kombinacija vseh teh učinkov, vezanih na tečajne razlike, je v letu 2015 pomenil 182 milijonov plusa, ki izhaja iz eh, tečajnih razlik. Hvala lepa, to je to, kolegi, kar zadeva ta osnutek s trmimi proračuna številka 2 oziroma rebalansa številka 2. Končno poročilo bo pripravljeno za glasovanje 15. ali 16. junija. 15. in 16. junija bomo glasovali v našem odboru in ta osnutek gre potem lahko na plenom 6. julija. Rok za vložitev amandmajev pa je 26. maj, torej pojutrišnjem. To je pa naslednja točka. Kolega Negreskov, ki je poročevalec pri poročilu za porabo sredstev sklada za prilagoditev globalizaciji. In sicer gre za podjetje Eno Machinery. Hvala lepa, gospod predsednik. Torej, pri tem poročilu gre za predlog Belgije v višini 1,8 milijona evrov, s čimer bi kompenzirali problem v Valoniji, v regiji Jeno. Gre za več kot 80 izgubljenih delovnih mest. V podjetju, ki se je ukvarjalo z montažo avtomobilov, od teh uh, 382 uh, je več kot 300 mladih, ki nimajo dostopa do druge zaposlitve ali izobraževanje in vsta denar se bo uporabil za to, da se te ljudi pospremi na uh, poti prekvalifikacije. Gre za projekt v skupni vrednosti 3 milijone evrov in Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji bo temu namenil 1,8 milijona evrov, torej nekaj več kot eh, polovica sredstev, ki so za to potrebna. 15. decembra 2015 je bila podana vloga, gre torej za zaposlene nekdanjega eh, podjetja eh, Caterpillar in vseh partnerjev v regiji in kot že zapisano v opisu tega projekta, so bila ta delovna mesta izgubljena zaradi posledice globalizacije, zaradi selitve proizvodnje, zaradi problemov konkurenčnosti in torej selitev proizvodnje izven EU. Torej, ta projekt predstavlja nadaljevanje drugega projekta, ki se je že izvajal v regiji za 1400 zaposlenih, ki so prav tako izgubili delo v letu 2013, tako da je dejansko ta regija kar močno trpela zaradi tovrstnih težav, tako da pripravili smo poročilo, kar zadeva ta sklad za prilagoditev globalizaciji za regijo NO in eh, mislim, da lahko zadevo potrdimo, če imate pa kakršenkoli predlog, eh, smo pa seveda pripravljeni tudi tega upoštevati. Hvala lepa. Hvala tudi za to mnenje. Kakšna pripomba? Gospod Denanov. Ja, ali smo preverili? Ali morda ta sredstva predstavljajo dopolnitev nacionalnim sredstvom? Ja, vedno je ta problem. Torej, potem, kar nam je s tem že zdi povedala komisija, ta projekt spoštuje pravila Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji in eh, polovica denarja prihaja tudi iz eh, belgijske blagajne, ki so financira ta projekt. Eh, zdaj morda so dobili tudi druga sredstva, ampak nimamo nobenih informacij s tem v zvezi. Morda nam lahko predstavniki komisije povedo, kaj je več s tem v zvezi. Komisija? Sam lahko povem na podlagi nadzora, ki smo ga upravljali v naši državi, da je to način, da države članice dobijo nazaj sredstva v nacionalni proračun. Gospod Preza. Hvala, predsednik. Torej, to je eden od pogojev upravičenosti do teh sredstev, da se torej upoštevajo mehanizmi, ki so predvideni na nacionalni ravni in to je vezano torej na načelo dopolnjevanja nacionalnih sredstev, gre torej za sredstva, ki gredo neposredno osebam, ki so izgubila, delog izgubila delovno mesto, ne pa podjetjem. Dobro, hvala lepa za ta odgovor. Mislim, da to ne izključuje dodatnih vprašanj in tudi določeno zmedo, kar zadeva ta mehanizem. Dobro, to je to, če ni drugih vprašanj rok za vložitev amendmajev je drugi juni ob dveh, oziroma ob dvanajstih, petnajstega junija bo odbor Empel glasoval o tem predlogu. 15. junija bomo potem tudi mi potrdili poročilo in 23. junija bomo obravnavali ta dokument v plenumu. Claire Moody ne bi zdaj dobila besedo, ampak tu je tudi kolega Stroževski, ki je tudi predsednik delegacije za odnose z Belorusijo in ki mora nujno oditi ob 12.30. In eh, Claire, se strinjaš, da zdaj obravnavamo delegirani akt za garancijo EIB Belorusiji in da potem obrnamo vaše poročilo. Ja, v redu, če je to tako. Če bomo to upravili še dan, še zdaj, v dopodanskem delu, ja, ker popovdne ne mora biti to. Dobro, če se strinjate, bomo se stane tudi podaljšali, bo trebalo nekoliko dlje kot do 12.30. Torej, odbor za proračun je želel slišati stališče Evropske komisije glede delegiranega akta z dne 15. aprila, s katerim se Belorusija pridržuje državam, v katerih eh, je EIB deležna jamstvu evropskega proračuna za posojila, ki jih namenja tej državi. Poslanci odbora za znanje zadeve so bili obveščeni o tej izmenjavi mnenja in so bili tudi povabljeni sami, gospod Roževski je predsednik delegacije za odnose z Belorusijo, ki je tudi danes tu z nami. V dvorani so tudi Doron Smeredi, direktorica za vzhodno partnerstvo v Agenciji za rusko sveščino, potem tudi predstavnik EIB, e EBRD, in general direkcije za ekonomske in finančne zadeve, Dirk Schöbel, šef oddelka v Evropski službi za zadeve, skupaj s člani ekipe, ki spremljajo Belorusijo, gospod Bandera in gospod Saks. In če se strinjate, dam besedo našemu stalnemu poročevalcu za posojila EIB, oziroma poročevalki, gospe Gardije Zabar. Hvala lepa. Ampak eh, mislim, da v tem primeru ni smiselno, da poslušate mene, temveč da prisluhnite vsem tistim, ki so se nam pridružili v tej uh, razpravi. Torej, ko nam je komisija uh, ta predlog predstavila, je naša skupina tudi to proučila, izrazila svoje dvome in Prosili smo za daljši rok, zato da lahko zberemo še več informacij in ustrezno pripravimo tudi naš odgovor. In zato smo tudi povabili vse goste. Torej, vse je odvisno od tega, z katerega zornega kota zadevo pogledamo, ampak seveda imamo dvome glede demokratičnih vrednot neke države, glede eh, institucij in tako dalje. Istočasno pa si je treba tudi pogledati, kakšne so posledice, če se Eh, zavrne neko državo ali v tem primeru ne škodimo eh, državljanom eh, te države. Torej, morda imamo lahko dvome glede vlade neke države, ampak tisti, ki bodo najbolj prizadeti, bodo državljani. In zato moramo videti, kakšne podatke nam bodo posredovali torej, naši kolegi, pa tudi predsednik skupine za odnose z Belorusijo. Hvala. Eh bien, je vais demander au président de la délégation. Ja, predsednik delegacije, gospod Strojevski, eh, če nam lahko poveste, kakšno je vaše stališče? Panie przewodniczący, szanowni państwo, przede wszystkim chcę podziękować. Gospod predsedujoči, oziroma predsednik, dame in gospodje, najprej hvala lepa za to, da boste prisluhnili mojemu mnenju. Ni ne vem, kako strukturirano to mnenje, niti ne dolgo sestavljajo ga tri elementi. Najprej menim, da je ta delegirani akt komisije z dne 15. aprila 2016 na splošno dobro spisan akt, to je dobra diagnoza razmer v Belorusiji, prav tako se tam izpostavljajo določene prednosti in določene izhodišča za sprejem te odločitve tega akta so pa tu tudi dejstva, ki lahko služijo nasprotnikom takšne odločitve. Tako da nasplošno povedano menim, da je celotna utemelitev, ki je tu predstavljena, zelo kompetentna in dobro spisana in vključuje vse tiste nujne elemente, ki so ključni za sprejem te odločitve. Druga zadeva. Sam seveda sem zagovornik ne le sodelovanja z Belorusijo in eh, pomoči Belorusiji, tudi na področju infrastrukture, ampak predvsem menim, da je potrebno na vseh ravneh sodelovati z Belorusijo in uporabljati vse tiste situacije, ki so izpostavljene v tem dokumentu. Omenil bom štiri. Najprej, Evropski parlament je mnogokrat izpostavil potrebo po izboljšanju razmer v Belorusiji, kar zadeva državljanske pravice, kar zadeva pravice do. Uh, združevanja, kar zadeva postopek eh, za registracijo kandidatov posameznih političnih skupin na volitvah in eh, tudi kar zadeva spoštovanje standardov, ki zadevajo predvsem svoboda medijev, torej delo novinarjev. In povedati moram, da v zadnjih petih mesecih na tem področju stvari niso najboljše. Ogromno odločb v smislu kazni, v smislu mandatnih kazni, je bilo nedavno, kmalo bo tudi zasedanje sodišča gospoda Šuškeviča, ki je sodeloval na nezakonitem zboru. Eh, skratka, gre za šikaniranje neodvisnih organizacij, eh, novinarjev, opozicijskih strank in eh, preveč je teh zadev, da bi lahko na to gledali distanco torej ali celo z določeno mero strpnosti. Druga zadeva, jasno moram povedati, da so moji obiski v Belorusiji nakazali na to, da rusko prebivalstvo zelo ceni evropsko angažiranost, zelo ceni tudi našo finančno pomoč, ceni tudi izvedbo infrastrukturnih projektov, ki jih financira EU. Pojavljajo se tudi pravilne oznake teh investicij, da je jasno, odkot denar za te projekte. Ampak ena stvar je najpomembnejša, namreč najbolje se uporabljajo sredstva, ki pridejo do lokalnih oblasti. Ne glede na to, kaj si o njih mislimo, na splošno gledano, tam je, na kratko povedano, poraba teh sredstev boljša. Tretja zadeva. Odločitve, ki so bile sprejete nedavno, eh, nosijo v sebi eno ključno napako. Slabo so tempirane, namreč. Evropske organizacije in globalne organizacije postavljajo pogoje, te, ti pogoji, ta pričakovanja se ne izpolnjujejo, ampak obenem pa popolnoma neodvisno od tega sprejemamo odločitve o, o odpravi sankcij ali o zagotavljanju garanciji za evropska podjetja. Tako da mislim, da bi bilo bolje nekako, če bi natančneje zagotavljali časovno korelacijo teh aktivnosti, kajti na ta način bomo prispevali k izboljšanju razmer na Belorusiji. Dejstvo je, da si želimo tudi hitrejše izvajanje bolonskega procesa. To je ključnega pomena tudi za mlade. E, prizadevamo si za izboljšanje razmer, kar zadeva fitosanitarni nadzor e, kmetijske proizvodnje. Prizadevamo e, si tudi za izboljšanje vizumskih postopkov. Po predsedniških volitvah lansko leto je bilo pripravljenih veliko pripomb, kar zadeva volilni proces. No in te pripombe so seveda prišle na naslov eh, beloruske vlade, ki pa ne počne ravno veliko v smeri izboljšanj eh, teh postopkov. In eh, letos bodo v septembru parlamentarne volitve in veliko nam je do tega, da bi na teh parlamentarnih volitvah sodelovala tudi opozicija in da bi morda bila celo zastopana v parlamentu. Naj povem, da Evropski parlament beloruskega parlamenta ne priznava v tem trenutku in zato bi spremembe odločitve s tem v zvezi morala predstavljati nek napredek pri izvajanju nalog, na katere opozarjamo. Še ena zadeva, prizadevamo si tudi za to, da se izvaja memorandum o neizvajanju smrtne kazni. To je problem, ki se vse čas pojavlja, žal se ne upošteva, smrtne kazni v Belorusiji se izvajajo in beloruska opozicija sicer ta naša pričakovanja s tem v zvezi izpostavlja kot ne najnujnejšo zadevo, ampak vendar le iz vidike evropskih vrednot, to zadeva, ki za nas eh, ni nepomembna. No in, če zaključim, sam osebno sem zagovornik tudi boljšega nadzora nad izvrševanjem oziroma nad eh, porabo proračunskih sredstev EU v Belorusiji. Tu sicer ni nekih velikih napak, ampak vendarle posamične odločitve glede izdatkov v Belorusiji žal niso bile predmet najboljšega nadzora in v določenih primerjih je prišlo tudi do eh, izdatkov, ki niso bili v skladu z našimi namerami. To so malenkosti, ampak vendarle mislim, da je treba opozoriti na to in želim si, da bi ta moj kratek prispevek bil kar se da celovit in da vključuje vse tiste elemente, ki jih je nujno potrebno upoštevati pri tej odločitvi. Naj še enkrat podarim, da zagovarjam to odločitev, ampak to je treba bolje časovno skoordinirati, bolje uskladiti z našimi pričakovanji in tudi sami učinki za Belorusijo morajo biti boljši. Hvala lepa. Merci, monsieur le président, de nous... Hvala lepa za to pojasnilo. Kar veliko argumentov ste nam dali za to, da bi naš eh, odgovor lahko bil negativen. Lorence Meredit nam lahko poveste kaj več. Hvala lepa. Moje ime je Lawrence Meredith, sem direktor za področje vzhodnega partnerstva. Najlepše hvala, da ste me povabili na vašo sejo danes do povdne. Mislim, da je to eh, zelo pomemben trenutek v eh, procesu grajenja odnosov med Evropsko unijo in Belorusijo. Že nekaj časa jih eh, natančno spremljamo. Če mi dovolite, bom nakratko predstavil kar nekaj kolegov, ki se lahko vključijo v našo razpravo. Voda, vodja iz oddelka v DGFIN, ki je pripravljal in tudi kolega Šebel iz uh, Urada za uh, zunanje delovanje, službe za zunanje delovanje. Torej, kot eh, strani komisije, kot direktor bi eh, podal kratko razlago in zelo bom zadovoljen, če mi boste postavili kakršnokoli vprašanje ali pa mojima kolegama. Eh, V prvi vrsti Evropska eh, unija vodi eh, politiko kritičnega vključevanja z Belorusijo že celo vrsto let. In veliko uh, je bilo kritičnih vidikov, kar je pravilno, veliko manj pa vključevanja. Lahko pa rečem, da v zadnjih nekaj letih je z zelo fino uravnovešeno politiko eh, prišlo do tega, po našem mnenju, da eh, se je situacija izboljšala v Belorusiji. Eh, tukaj pravim previdno ta to izboljšanje. Nihče namreč eh, ne trdi, da je v eh, Belorusi situacija bolj, bistveno boljša kot v Ukrajini ali v Moldaviji, ampak gre za relativen proces eh, in to je že samo po sebi zelo pomembno. Ehm, kar nekaj eh, sklepov sveta iz leta 2011 in 2012 um, je upeljalo uh, eh, stroge ukrepe, ki jih je um, previdno in natančno uh, nadzorovala tako komisija kot služba za zonanje delovanje, torej v zadnjih štirih ali petih letih. Na osnovi začetne odločitve Belorusija ni bila vključena v leto 2004, leta 2014 in od takrat je prišlo do bistvene spremembe razmer. To je važno, zato se spet eh, eh, tukaj obračamo na vas in na svet, da se predlog spremeni. Po našem mnenju je prišlo do pomembne spremembe razmer. In um, va, ravno kar ste omenili uh, pomen tega za uh, beloruske državljane, gre za ukrep, ki bo prinesel gospodarske koristi in upam, da se vsi strinjamo, da. Eh, medtem, ko natančno spremljamo in nadzorujemo eh, na kritičen način, kaj se dogaja, si vendarle želimo izboljšanja življenskih razmer za beloruske državljane. To, kar je tukaj pred nami kot predlog danes, eh, se nanaša predvsem na gospodarsko sfero. In kot ste zelo eh, pravilno ugotovili, to nam bo pomagalo, da naredimo velik korak, eh, da bi izboljšali življenje ljudi v Belorusiji. Posamezniki, eh, sleherniki v Belorusiji bodo to čutili. Če se vrnem nazaj na januar 2015, ko je svet uvedel 29 eh, ukrepov, ki jih je zahteval oziroma da jih Belorusija izvede, eh, to je pomenilo ta eh, korak naprej, ki ga bomo naredili, če se razmere izboljšajo. Natančno jih spremljamo in to ni nobena prenagljena odločitev, do katere smo prišli aprila ali maja in ugotovili, da je Eh, eh, sprememba dramatično hitra. Ne, to je rezultat eh, dolgega in previdnega procesa. Glavni rezultat je bil dosežen z političnimi zaporniki. Problem se je vlekel celo vrsto let. To seveda se, s tem se ne rešujejo vsi težave, ampak februarja, od februarja letos do februarja Lani do februarja letos je svet eh, ukinil ne vse, ampak eh, veliko omejujočih ukrepov. In eh, tako eh, mi kot eh, služba za zonanje eh, delovanje je to razumela kot pomemben sprežilec in potrdilo sveta oziroma držav članic, da verjamejo, da je prišlo do izboljšav. In to je jasno vključeno v njihove sklepe. In eh, tudi eh, namestnik eh, generalnega eh, sekretarja službe za zonanje eh, delovanje pred nekaj tedni eh, organiziral eh, prvo eh, koordinacijsko skupino, kjer smo imeli širši eh, širšo razpravo za našimi beloruskimi kolegi. Tako smo lahko prvič konkretno v živo obravnavali določene um, pomisleke, uh, naprimer. Uh, smrtno kazen, razpravljali smo o uh, moratoriju uh, za Minsk. To seveda ni dovolj, ampak uh, obstajajo. Um, obžalovanja vredne obtožbe, eh, ki so bile eh, razlož, oziroma sodbe, ki so bile eh, razložene in ki so bile predmet razprave. Torej, predlagamo nekaj, kar zadeva gospodarstvo kot del naše širše politike vzhodnega partnerstva in gre za financiranje inštitucij, upoštevaje mnenje parlamenta, da moramo res spremenjati življenje ljudi in biti biti bolj učinkoviti na terenu. Torej, večji uh, učinek si želimo in uh, boljše tesno sodelovanje z Evropsko investicijsko banko. Uh, glede na to, da uh, sem se uh, pripravil uh, za ta, za to predstavitev sem uh, šel z podpredsednikom Evropske investicijske banke sam eh, v uh, Rusijo se pogovarjal, z, Belorusijo se pogovarjal z tamkajšnjimi sogovorniki in preverjali smo, ali so uh, pogoji, predpogoji za ta predlog izpolnjeni. Še predno sem se tukaj oglasil, sem se torej pripravil. Jasno je, eh, se je situacija izboljšala v zadnjih nekaj letih od eh, začetnega eh, dokumenta, ko Belorusija ni bila obravnavana kot upravičena država in to je sledilo sklepom 15. februarja lani skupni delegaciji obiska v Minsku in res verjamemo, da bo v korist državljanov, če bomo v prihodnosti lahko bolj tesno sodelovali z Evropsko investicijsko banko, eh, tako da se lahko ona bolje vključi, pa z njo tudi mi. Vendar pa je politika tukaj ključnega pomena, eh, čeprav eh, dodajamo še en korak k 29. ukrepom nedaljnega angažmaja se nam zdi, da je to še posebej uh, pomembno v uh, letošnjem volilnem letu. Pomembno je to tudi z ozirom na uh, razpravo o uh, človekovih pravicah, uh, ki, se je, ki se bo nadaljeval v začetku junija, po zelo dolgem času, 6. ali 7. junija in tudi uh, skupaj z službo za zunanje delovanje zelo. Uh, natančno spremljamo razvoj dogodok, dogodkov. Upam, da sem omenil uh, glavne uh, točke, glavne teme. Če pa imate kakršno koli dodatno vprašanje, vam z veseljem odgovorim. Hvala, predsednik. Hvala. Besedo dobi direkcija ECFIN. Ja, hvala. Pravzaprav uh, politični oceni nimam kaj več veliko dodati. Uh, kar sem torej slišal od kolegov do sedaj. Mogoče samo še malo ozadja o eh, načinu eh, financiranja mednarodnih finančnih inštitucij v Belorusiji in drugih državah. Kolikor veste, EIB Eh, financira eh, zelo različno gospodarsko razvite države in eh, to je pravzaprav ozadje vsega. Gre za podporo politične ekonomskega in gospodarskega razvoja, da eh, podpremo te eh, izboljšave, ki smo jim bili priča v zadnjih nekaj letih. Druge finančne inštitucije so že aktivne eh, v, svet, v Belorusiji, to je Svetovna banka in EBRD, ki se osredotočata v celoti na srednja in mala podjetja in deloma tudi na lokalne občine. Eh, za nas eh, tudi naša analiza je taka, da so to točno te inštitucije, ki si zaslužijo eh, našo podporo zaradi politične izboljšave. In eh, ravno iste, eh, ista telesa. Eh, in iste organe in podjetja bi tudi mi želeli financirati preko EIB. Eh, če eh, razširimo mandat EIB, eh, e bomo okrepili delo, ki ga že izvajata Svetovna banka in Evropska banka za obnovo in razvoj v Belorusiji. Hvala. Hvala. Zdaj dobijo besedo še ostali kolegi. Claire Moody. Thank you. Hvala. Če se navežem na to, kar je rekel kolega prej, govorili ste o izboljšanju razmer v Belorusiji, ampak dobila sem občutek, da ni šlo samo za izboljšave, da je na določenih področjih prišlo tudi do poslabšanj. Torej, ne moramo gledati samo en del eh, bilance, ne da bi pogledali tudi na drugi del Potem pa zanima me, kakšne varovalke imate. Eh, ja, govorili ste o eh, srednjih in malih podjetjih, podpori družbi kot celoti. Kakšne varovalke pa imamo, da se eh, dejansko to nameni posojilo jemalcem, ki niso politični akterni, akterji v Belorusiji? In potem še vprašanje časa, dinamike. Rekli ste, da ste volitve septembra. Zakaj potem razpravljamo o tem danes, ne pa mogoče pozneje eh, v letu. Želite še vi besedo? Izvolite. Potem bo gospod Kolmel. Ja, predvsem hvala lepa za to zadnjo pripombo, kajti. Moj namen je bil opozoriti ravno na to, da je potrebno zagotoviti boljšo korelacijo med odločitvami, časom izvedbe in povezavo s tistimi odločitvami, ki želijo, da se v Belorusiji spremijo. Z mojega stališča parlamentarne volitve letos jeseni, konkretno septembra, predstavljajo ključ. Namreč tam imamo tri sklope pogojev. Najprej pravica do sodelovanja na volitvah, s tem imamo velikanske težave. Potem sama izvedba volilne kampanje, se pravi preverjanje mehanizmov dostopa do medijskega prostora, tudi tistih, ki imajo drugačna stališča kot Lukašenko in njegova ekipa. In tretji element, transparentnost eh, volilnega postopka. In pri teh treh sklopih je bilo največ pripomb. Kar zadeva potencijalne upravičence, se strinjam z izraženim mnenjem, da tam, kjer sredstva pridejo do lokalne samoprave, tam, kjer ta sredstva pridejo do malih eh, gospodarskih subjektov, tako nadzor kot učinkovitost, kot izdatki ne predstavljajo nobenih dvomov. Tam so stvari ok. Kar pa zadeva porabo sredstev na ravni same vlade, tu pa smo imeli kar nekaj pridržkov glede tega, čemu se namenjajo ta sredstva. In tu ne govorim zdaj o posvojilih, ampak o vključevanju Evrope v različne operacije financiranja v zadnjih petih, šestih letih. Ali torej je kakšen napredek? Je, nedvomno je. Ali je ta napredek zadosten? Žal ne. Tako da moramo zdaj vršiti večji pritisk, boljšo tudi časovno komponento potrebujemo, kajte tisti, ki so upravičenci, torej beloruski ki prebivalci tudi na to gledajo. Ali sem za to odločitev? Jaz sem. Nasplošno podpiram to, da se spreme ta angažiranost, ki je kritičnega pomena, ampak mora biti časovno eh, bolje opredeljena, naš pritisk mora biti bistveno večji in eh, učinkovitost je bistveno eh, večja potrebna na področjih, ki sem jih omenil. Hvala. Hvala lepa, gospod Kormel. Ja, hvala lepa gospod predsednik, hvala lepa tudi vsem ostalim. Še posebej bi se rad pridružil temu, kar je dejala gospa Moody. Mislim, da moramo ravno s tem v zvezi začeti izvajati kar se da dober monitoring. Lahko si predstavljam neke vrste katalog, kjer bi eh, nanizali vse te različne probleme, kajti vedno znova bo nekaj manevrskega prostora za izboljšave ampak mislim, da bi morali vsaj jasno razčistiti, kje sploh so težave in predvsem, kakšne konkretne predstave o ciljih imamo. Kajti sicer bomo verjetno čez leto dve soočeni s problematiko, da ne vemo resnično, ali smo bili zdaj uspešni ali ne, ali nam, eh, so nam kjerkoli spodkopali tla. Tako da mislim, da moramo zdaj jasno opredeliti probleme, da vemo, kakšni parametri so nujni in da bomo vedeli, ali so ti ukrepi karkoli prinesli ali ne. Hvala. Ja, Hvala. Nihče drug ne prosi za besedo. Izvolite. Hvala lepa. Eh, Sem iz. Uh službe za zunanje delovanje, piše se še bolj, predstavili so me predtem. Um, ehm, mogoče se lahko odzovem nekatere zadeve, ki ste jih izpostavili. Naj povem po prvi vrsti, da je, smo bili priča vidnemu napredku od začetka leta 2014. Kulminacija je bila osvoboditev političnih zapornikov avgusta lani, pa tudi nekaj ohrabrujočih drugih znakov. Smo videli namreč veliko več proaktivnega sodelovanja Belorusije v forumih vzhodnega partnerstva, tako multilateralno kot kot bilateralno. In, um, Naj omenim tudi pogajanja o um, sprostitvi vizumskega uh, režima in potem uh, partnerstvo o mobilnosti, ki ga bomo kmalo zaključili. Torej, za, uh, začeli smo, kot je bilo že omenjeno, eh, začeti eh, fazo koordinacije, ampak izvedli smo tudi modernizacijska pogajanja, kot jim pravimo, eh, kjer smo beloruskim kolegom eh, predstavili v prvi vrsti aki, v smislu razložili smo, zakaj gre, ker uh, se je zgodilo uh, prvič, odkar je Belorusija postala neodvisna in smo eno in dan in pol sedeli skupaj z belorusko valado uh, v, uh, na očeh javnosti, sprejeli smo nekatere dobre odločitve in upam, da bo uh, sledilo uh, dobra naslednji krok. Uh, septembra. Belorusija se ponuja kot um, uh, gostiteljica um, mirovnih uh, pogajanj za uh, Ukrajino, se pravi Minsk uh, pogajanja. Uh, to uh, ni bilo kar tako samo po sebi umevno, da bo, to, uh, da bo Belorusija odigrala vlogo neutralne gostiteljice. Uh, v eh, tej zadevi. Potem pa položaj človekovih pravic, eh, kolega ima prav, eh, na, raz, v, na različne načine se strinjamo, ja, tukaj obstajajo določene skrbi. Februarja 2015 je svet za zonanje zadeve že sprejel določene sklepe, te so vključeni. Zavedamo se negativnega razvoja na področju um, smrtne kazni in tudi eh, reforme volilne zakonodaje in eh, še zlasti glede na prihajajoče parlamentarne volitve septembra. Seveda obstaja kar nekaj kršitev eh, človekovih pravic v Belorusiji. Obstaja pa tudi kar nekaj pobud samih same Belorusije, vlogo želi prevzeti. Eh, na tem področju Minska, v Minsku 7. Eh, junija eh, bo, do, bo pomembna seja, potem pa gospod Lambrinidis, predsednik oziroma posebni zastopnik Evropske unije za človekove pravice, je imel dvourni sestanek z predsednikom Lukašenkom na temo smrtne kazni. E, organizirana je bila mednarodna konferenca o smrtni kazni in nadaljujemo z drugimi aktivnostmi z svetom Evrope. Gospod Lukašenko je pred kratkim bil v Italiji, prejšnji teden mogoče ste videli, tu in sestal se je z papežem. E, videli smo e, poročilo vatikanske strani strani, ki je bila eh, zelo pozitivno eh, presenečena z um, dobrim odzivom eh, gospoda. Um, Eh, dobrim odzivom gospoda Lukašenka na zahtevo eh, papeža oziroma predlog papeža, da se spremeni eh, odnos do smrtne kazni. Potem je bil tudi volilni panel organiziran skupaj z Beneško komisijo, ki jo zelo dobro poznate in dobro delamo z OECD o, na temah, kot je izobraževanje o človekovih pravicah, izobraževanje sodnikov in ženske v politiki. To je nekaj, o čemer se v Belorusiji ni veliko govorilo v preteklosti. Eh, vemo, da je obstajal zelo merljivi rezultati razen tistih, ki sem jih omenil, ampak eh, ta eh, stroj se je nekako premaknil, ehm, stvari so se začele premikati in to se mi zdi zelo pomembno sporočilo. Ehm, ob prijemljive eh, no, korake je naredila bolj Rusija na spoštovanju človekovih pravic in uh, svoboščin in to se mora odražati tudi v naši politiki. Uh, v naši politiki to vedno tudi izpostavljamo na vseh uh, srečanjih. Kar pa se tiče dinamike, ja, res je, uh, volil, volitve bojo 11. septembra za beloruski parlament in uh, odločitev uh, o ej, sredi avgusta ni idealna, možno pa je Bolje je, da eh, to se odločimo prej, eh, ne pa da zavlačujemo, da se ne znajdemo v situaciji, eh, ko se o upravičenosti odločale nekaj tednov pred volitvami, pri tem pa seveda ne vemo, kako bodo te volitve izvedene. Pričakujemo, da bo prišlo do izboljšav, perfektne seveda volitve ne bodo, ampak pričakujemo, da bodo take, da bodo upravičile ta ta naš korak in tudi še druge naše nedavne korake. Tukaj se bom ostavil in seveda odgovorim na vse specifične vprašanja, ki jih boste postavili. Eh, Hvala lepa. Torej, vidite, v kako eh, zapleteni situaciji smo se znašli. Torej, precej članov odbora nas je že zapustilo danes jutraj, čeprav je vprašanje zelo pomembno prav tako nas bodo tudi tolmači k malu zapustili. Torej, eh, zahvaljujem se jim za to, da so podaljšali svoje delo. No, ampak eh, Evropska investicijska banka lahko posodi denar. Eh, to, to ni problem. Torej, če Evropska investicijska banka denar posodi brez jamstva parlamenta, in če eh, posojilo ni eh, odplačano, potem so države članice tiste, ki eh, bodo morale pač nositi posledice. Medtem, ko če parlament oziroma Evropska unija ponudi jamstvo, potem pa mm, je treba v primeru, da posojilo ni odplačano, to jamčiti s proračunom Evropske unije. Torej, veste, da eh, nihče nima proti eh, temu, da bi Evropska investicijska banka denar posodila Belorusiji. Gospod eh, K. Perples iz generalnega deputata ICFIN. Saj nima nihče proti temu, da Evropska investicijska banka posodi denar Belorusiji, kaj ne? Teoretično ne, praktično pa ja. Nimajo okvirnega sporazuma z Belorusijo in verjetno uh, ga ne bodo podpisali, če uh, država ni vključena v zornanji mandat. Drugič, Eh, še posebej pri malih in srednjih podjetjih in pri lokalnih oblasteh. Eh, težko bo banka posojala brez eh, garancije zunanjega mandata. To se navezuje na zagotovila iz evropskega proračuna oziroma jamstva. To je, to je potrebno. Seveda EIB lahko eh, financira v okviru svojega mandata, ne bo pa dodatnih proračunskih sredstev na voljo. Ok, thank you. Dobro. Clearly. Očitno lahko zaključimo. Tako malo uh, nas je še ostalo članov odbora tukaj. Včeraj uh, smo imeli sestanek odbora, sej odbora in eh, sestane koordinatorjev. In odločili smo se, da bomo imenovali gospo eh, Galjo Zabal kot možno poročevalko, kar je zavrnila. In ker je to tako, bom jaz poročevalec. Zato predlagam, da mi odbor da mandat, da se pogovorim z gospod Gardijo Zabal in se potem odločimo, ali bomo dali eh, predlog za ugovor na naslednjem sestanku oziroma seji. Uh, if I may, President, uh, just uh, uh, one, uh, a couple of. Še par uh, dodatnih besed.